ima kdo kaj proti, ne, s tem so mandati potrjeni. ELC je prosila, da bi imenovali člana delegacije za Ukrajino protokol oziroma zapisnik te seje boste v naslednjih dneh dobili v odobritev.